bili vedno na ravni odgovornosti, ki jim pripada, to sporočilo slišali in ga tudi upoštevali. Jo. Hvala, gospod Pejon. O tem bomo glasovali danes, do povdan. Sedaj pa poročilo gospoda Kirilova, Evropska strategija za Južni Kaukaz. Gospod Kirilov mr president dear commissioner fle dear colleagues first of all i would like. drage kolegice in kolegi najprej se želim zahvaliti poročevalcem o senci in vseh, vsem kolegom ki so prispevali k pripravi tega poročila kajti tukaj je poudarjena nujnost evropske strategije za južni kaukaz. južni kaukaz ni samo regija ki je v neposredni soseščini evropske unije. romunija in bolgarija imata celo mejo s to regijo. Ta regija pa je tudi zelo pomembna politično, kulturno in varnostno. Zato je glavni cilj Evropske unije ta, da aktivno sodeluje pri stabilizaciji te regije in da pomaga zagotoviti stabilnost in demokracijo v Azerbajdžanu, Gruziji in drugih državah. Evropski parlament močno podpira vse pobude, ki povečujejo prisotnost EU v regiji, še posebej zadnjo, vzhodno partnerstvo. To zagotavlja dober okvir za okrepljeno regionalno sodelovanje, uvedbo brezvizumskega potovanja v Evropsko unijo in tudi obsežne trgovinske sporozume. To je dvostranski proces, ki, za katerega se morata truditi obe strani. V interesu treh držav je, da si še naprej prizadevajo za dodatno demokratizacijo dobro upravljanje, politični pluralizem, pravna država in spoštovanje človekovih pravic so ključnega pomena pri tem, da določimo prihodne odnose z Evropsko unijo. Evropska unija bi še morala naprej zagotovati finančno in tehnično pomoč za te države, zato da bi še naprej spodbujali ta načela v okviru političnega pogojevanja. Strateško-geopolitični položaj te regije je vedno pomembnejši kot koridor za energijo in komunikacije med Kaspijskim, Kaspijsko regijo in Evropo, pomaga pa tudi na področju vprašanj varnosti. Zato moramo biti bolj aktivni v energetskih projektih te regije, vključno z zaključkom projekta Nabuko. Vendar te ambiciozne politike bodo težko dosegljive, če bodo ostali nerešeni spore, naprimer v Gruziji ali Gorskem Karabahu. To ovira proces demokratizacije, politično stabilnost in socialno-gospodarski razvoj. Žal se je leta 2008 odvijala vojna v Gruziji in takrat je šele Evropska unija ugotovila, da mora igrati bolj aktivno vlogo v tej regiji, kar zadeva preprečevanje in upravljanje spori. Ta pad, ki je rezultat sporov in začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe, oba utemeljujeta povečano vlogo Evropske unije v tej regiji. To še posebej velja za spor v Gorskem Karabahu, kjer Evropske unije skoraj da ni. Če samo izrazimo podporo za delo skupine iz Minska, to ni dovolj na tej stopni, če Evropska unija resno jemlje svojo bolj aktivno ulogo na področju zonanje politike. Evropska unija je mednarodni posrednik, ki jo ga sprejemata obe strani in prisotnost katerega ne dvega kontroverznosti. Evropska unija mora voditi mednarodna prizadevanja za to, da bi dosegli obnovo in pomiritev in napredek v tej regiji. Spodbujati moramo stike med ljudmi in tja poslati misijo, ko najdemo politično rešitev. Spori v regiji zahtevajo posebno prizadevanje tudi v zvezi z razmerami 100 tisočih razseljenih oseb, ki kar ima resne humanitarne posledice. Evropska unija, gospod predsedujoči, ima sredstva in izkušnje, da lahko prispeva k temu, da bi ustvarjali bolj strpno ozračje v tej regiji. Prav tako moramo uporabiti lekcije iz lastne zgodovine, zato moramo ljudem v tej regiji pokazati, da lahko živijo skupaj v miru in blaginji in da lahko ponovno vzpostavijo dobre odnose, ki so jih imeli v zgodovini. Evropska unija ima nalogo, da prepriča vodje in ljudi in da prepriča državljane za to, da bodo podpirali mirovne pobude in ne grožen in ne napetosti. Imamo torej možnost, da dosežemo dobro prihodnostjo si bomo vsi za njo prizadevali. Hvala. Hvala, komisar Fule. Hvala lepa, komisar Fule. Uh, uh, uh, the... Predsedujoči, gospe in gospodje. Vesel sem, da lahko sodelujem v tej izmenjavi stališč o odnosih z Azerbajdžano, Gruzijo in Armenijo. To so tri države Južnega Kaukaza imel sem že dobro razpravo z odborom AFET, razpravo o Južnem eh, Kaukazu, kmalo potem, ko sem obiskal to regijo. Pozdravljam to poročilo kot dragocen prispevek k razmisleku o tem, kako lahko Evropska unija raz, izgradi še boljši odnos z Armenijo, Azerbajdžanom in Gruzijo. Imamo trden okvir za vez, namreč v namreč imamo evropsko sosedsko politiko in pa vzhodno partnerstvo, s katerim smo začeli lansko leto. Vzhodne države so ena izmed prioritet eh, pri zunanjih odnosih Evropske unije in eh, uspešno uresničevanje z vključitvijo partnerskih držav bo okrepilo naše odnose, ki bodo temeljili na skupnih vrednotah. Naj eh, povdarim samo dva pomembna mejnika. Prejšnji teden je komisija objavila tretje poročilo o napredku za Južni Kaukas. Objavila je tudi akcijski načrt za evropsko sosedsko politiko in vse to je bistveno orodje za to, da spodbudimo politične in gospodarske reforme v teh državah in da spodbujamo sodelovanje z Evropsko unijo. To, kar smo izbrali petletno oceno za svežen evropske sosedske politike in glavni cilj je, da želimo ugotovitve uporabiti za temelj za razprave z eh, vami tukaj v Evropskem parlamentu in pa z našimi partnerji eh, v Južnem Kaukazu, zato da dobimo tudi eh, dober, dobre povratne informacije, ali so inštrumenti pravi, ali je prerasporeditev in pa količina virov dovolj, dovoljšna in ali grejo naša prizadevanja v pravilno smer. Rezultate bomo predstavili v naslednjem svežnju akcijskega načrta. To bi naj naredilo naše politike za bolj dosledne in naj bi povzročilo tudi večjo stopnjo udeleženosti pri naših partnerjev. Na ta način bomo tudi zagotovili primerne vire uh, v naslednji finančni perspektivi. Drugi menik je avtorizacija strani sveta eh, za začetek pogajanj o pridržitvenem sporazumu za Armenijo, Azerbajdžanom in pa Gruzijo začetek teh pogajanj je jasen signal za našo zavezo, naš namen, da poglobimo odnos med Evropsko unijo in pa državami Južnega Kaukaza na osnovi skupnih vrednot in načel, vključno za demokracijo, vladovino prava in pa spoštovanjem človekovih pravic. Komisija se že pripravlja na začetek takšnih pogajanj in uh, lahko jih um, pričakujemo v naslednjih nekaj mesecih. Ta dva menika dokazujeta, da Evropska unija že ima široko in dobro vzpostavljeno strategijo za Južni Kaukas in to strategijo bomo dosledno izpolnjevali. Imamo strategijo za to, da bi to regijo približali Evropski uniji. Spoštovani poslanci, v luči poročila poslanca Kirilova, ki je zelo dragocen prispevek. Naj zaključim, da stališča Evropskega parlamenta se nekoliko razhajajo s tistimi od komisije. Stabilnost uh, Južnega Kaukaza ima neposreden pliv na Evropske unije in zato Evropska unija se zauzema za miroljubne rešitve konfliktov v Južnem Kaukazu. Južni Kaukaz je pomemben, pomemben za Evropske unije zaradi, uh, zaradi prometnih poti, zaradi energije. Moramo uložiti veliko energije v mm, konsolidacijo vladavine prava, se bo to olajšalo trgovinsko in gospodarsko izmenjavo in pa tudi mobilnost osebno, uh, oseb. In uh, enako se bo zgodilo v okviru sporazumov o gospodarskem partnerstvu. Mislim, da je Evropska unija na pravi poti, ko gre za krepitev odnosa z Armenijo, Azerbajdžanom in Gruzijo. Vendar pa je odgovornost za konstruktiven okvir uh, oziroma deljena odgovornost uh, je bistvenega pomena za ta skupni okvir. Vse skupaj moramo prevesti v resničen napredek na področju demokracije, tržnega gospodarstva in pa politike na licu mesta. Pozivamo Armenijo, Azerbajdžan in pa Gruzijo, da se naj še naprej prizadevajo za eh, vse vključajočo, pluralistično, mirno družbo, ki bo imela tudi dobre odnose z svojimi sosedami. Hvala lepa. Sedaj pa в имену комисии, в имену отбора. Господ Казак. Алде. Хвала липа, господ predsedujoči, sam sem koordinator iz skupine ALDE in pripravil sem mnenje za odbor INTE v zvezi s tem, ali potrebujemo strategijo za Južni Kaukaz. Vem, da je to poročilo zelo občutljivo, vendar je ta strategija izjemnega pomena če želimo dokončno izpeljati sosedsko politiko in utrditi vlogo Evropske unije. Evropska unija bi morala biti pomemben globalni akter za zagotavljanje varnosti v tej regiji. Ogromno tem bo treba obravnavati. Energetska varnost, varnost kot taka. Evropska unija bi si morala jasno opredeliti vse te cilje kot prednostne cilje. Posebno pozornost bi morali posvetiti tudi geostrateški situaciji v Armeniji, Azerbajdžanu in Gruziji, zlasti glede na to, kako se stvari razvijajo v Rusiji. Odpraviti je treba trgovinske ovire, zato da bi se spodbudili trgovinski odnosi. S tem se mi zdi, da bi lahko prispevali tudi k boljšemu spoštovanju človekovih pravic in k stabilnosti v tej regiji. Zdi se mi, da bi Evropska unija morala poskrbeti za to, da se vzpostavijo moče proste trgovine na Kaukazu. Kajti na tak način bomo prispevali tudi k reševanju konfliktov in k krepitvi administrativnih zmogljivosti vseh držav. Upam, da bo tudi komisija prispevala k doseganju teh ciljev. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa. Govornik v imenu političnih skupin, kot veste, ob 12. nas čaka glasovanje, zato vas res prosim, da se držite do daljenega časa. Najprej v imenu skupine EPP, gospa Ibrisagič, za dve minuti. Eh, tak, herr Tolman, herr Fühle. Hvala, predsedujoči, komisar Fühle. Danes bomo glasovali o poročilo, ki govori o potrebi po novi strategiji za Južni Kaukaz. To je izredno pomembna tema. Evropska unija sedaj igra bolj aktivno politično vlogo v tej regiji. In uh, to je zelo pomembno. Kot poročevalka v, san, v senci za Evropsko ljudsko stranko sem se zelo prizadevala za vlogo Evropske unije v Južnem Kaukazu in se posvečala vprašanju, kako lahko pomagamo tem državam, ter jih, kako jih lahko približamo Evropski uniji. Vsaka izmed teh držav lahko v skladu z svojimi posebnostmi um, začne izvajati strategijo. Najprej moramo pospešiti pogajanja o liberalizaciji vizumskega režima. Vse države v tej regiji, Armenija, Azerbajdžan in pa Gruzija, so bivše države, ki so bile v Sovjetski zvezi in zato ima Rusija še vedno močan vpliv v tej regiji. Če želimo ohraniti mir in pa svobodo, mora biti Evropska unija bližje tej regiji. Bolj kot smo to sedaj, moramo imeti močnejšo evropsko perspektivo v teh državah in zato mora Evropska unija popolnoma razumeti pomen stabilnosti v Južnem Kaukazu. Zelo se moramo zavedati dolgovstoječih konfliktov v tej regiji in se vprašati, kako je možno preprečiti oborožene spopade v prihodnosti. Zato sem vesela, da smo v tem besedilu večkrat brezpogojno poudarili pomen spoštovanja mednarodnega prava in pa nasprotovanja nasilju v tej regiji. Prav tako smo zavrnili neodvisnost uh, Južne Osetije in pa Abhazije in obsodili smo priznanje neodvisnosti teh držav strani Rusije. Zato pozivam vse poslance, da naj podprejo skupine naše ljudske stranke in pa zelenih. Hvala lepa, sedaj pa gospod Svoboda za socialiste. Eh, gospod predsedujoči, najprej naj se zahvalim gospodu Kirilovu za njegovo obsežno delo, ki predstavlja dragocen prispevek k naši strategiji za to regijo, kot je že bilo rečeno. Pred kratkim sem bil, sem bil v tej regiji in nekdo eh, iz druge regije je dejal, da je regionalno sodelovanje koncept, ki jim ga Evropa usiljuje. In to kaže način razmišljanja nekaterih odgovornih politikov v tisti regiji. Eh, pravzaprav niti ne želijo sodelovanja, ampak če Evropa to želi, potem nam pravzaprav ne preostane nič drugega. In mislim, da moramo jasno povedati, da za nas v Evropi regionalno sodelovanje predstavlja podlago za enotnost za miren razvoj in tako mora biti tudi v tej regiji. Nekateri negativni zunanji vplivi, nekateri eh, pritiski iz nekdanje Sovjetske zveze bi nedvomno bili manj močni, če bi države v tej regiji ustrezno med seboj sodelovale. Ta regija ni pomembna samo za Evropo, ampak seveda tudi za sosede. Tu govorim predvsem o Turčiji in to je soseda, s katero lahko v tej regiji zelo dobro sodelujemo. In želel bi si, da bi obe težavi, pri katerih je opletena tudi Turčija in kjer tudi nosi del odgovornosti, najprej eh, rešitev problemov s sosednjo Armenijo, pa tudi rešitev Gorskega Karabaha, da bi glede tega našli neko rešitev v bližnji prihodnosti. Eh, nič ne govori proti temu, da bi armenske sile zapustile vsaj tiste regije, ki so izven Gorskega Karabaha in to bi že bil dober, dober predpogoj za to, da bi se bližali rešitvi. Eh, kar zadeva eh, črnomorsko strategijo in črnomorsko enotnost, eh, mislim, da je tukaj pomembno to obravnavati skupaj z Rusijo in Južnim Kaukazom in če bomo našli neko pot proti to vrstni uniji, bo to dobro. Zaenkrat je to vizija, ki pa upam, da se bo hmalo uresničila. Hvala, gospod Svoboda. Gospod Nikolaj za minuto in pol za skupino Alde. Nule komisar. Gospod predsedujoči, gospod komisar, kot pročevalec v senci za skupino liberalcev lahko povem, da je to poročilo odlično izhodišče za celostni pristop do kavkaške regije to poročilo prinaša dodano vrednost k tistim poročilom, ki jih bomo še imeli v prihodnje. Čestitam gospodu Kirilovu in mislim, da so vse politične skupine opravile dobro delo in prispevale k oblikovanju celostnega pristopa. Mislim, da je leto 2010 lahko odlična priložnost za Evropsko unijo in za države v tem območju namreč trije glavni konflikti - Abhazija, Osetija, Gorski Karabah ter razhajanja med Turčijo in Armenijo eh, - lahko se z večjim angažmajem evropske diplomacije eh, približajo rešitvi. Poročilo poudarja nekaj, kar je zelo pomembno za našo energetsko varnost, namreč dejstvo, da potrebujemo eh, večji evropski angažma za to, da bomo dosegli stabilizacijo na področju varnosti na tem območju. Potrebno je zgraditi gospodarska partnerstva, jih razširiti, istočasno pa moramo prispevati k demokratizaciji in stabilizaciji regije na tem območju namreč še vedno obstajajo totalitaristične težnje in obstaja določen demokratični primankljaj. Oblikovati moramo politike in projekte, ki bodo vzdržne narave. To je namreč zelo pomembno za to območje. Potrebno je ustaviti eh, konfliktno mišljenje in korupcijo. Zato pa potrebujemo demokratično voljo in dobro upravljanje v regiji. Poročilo izpostavlja vse te vidike, ravno tako pa govori tudi o drugih temah, ki so pomembne za Evropsko unijo, naprimer pravice in svoboščine posameznika. Mislim, da za Evropo in države članice Eh, je to vrstno strateško partnerstvo ključnega pomena. Najlepša hvala, gospod Nikolaj. Zdaj pa v imenu zelenih, gospa Lunaček. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kot predhodniki bi se tudi sama rada zahvalila gospodu Kirilovu za odlično sodelovanje in tudi za zelo kakovostno poročilo, ki je zelo celostno. Izpostavila bi nekaj točk, ki eh, niso izpostavljene v poročilu, ki pa so zame zelo pomembne. Trije zamrznjeni konflikti, ki še obstajajo v tej regiji, predstavljajo veliko oviro za razvoj tudi evropske sosedske politike, eh, pa tudi veliko oviro za same države, kajti. Če imaš eh, nekega realnega ali namišljenega zunanjega sovražnika,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 umakniti oziroma odmakniti od visokih obramnih in vojaških izdatkov in se premakniti v smeri izdatkov, ki služijo prebivalstvu na področju eh, socialnih zadev, eh, na področju kulture in tako dalje. To je ključno. Še en vidik, eh, ki je izpostavljen tudi v poročilu o gruzijsko-ruskem konfliktu. Eh, boj proti sovražnemu govoru, proti manipulaciji zgodovine, vse to je pomembno za to, da bo eh, ta regija našla novo pot proti miru. Ravno tako je pomembna demokratizacija, zaščita eh, manjšin, vprašanje človekovih pravic. Naprimer, eh, v Azerbajdžanu sta dva mlada blogerja kritizirala vlado in zato še vedno sedita v zaporu, tudi po pol leta še vedno nista bila izpuščena. Svoboda medijev je problematična v vseh državah in vse to so vidiki, ki so, eh, in to je dobro, omenjeni v tem poročilu. Regionalna dimenzija je zelo razli, eh, pomembna, čezmejno sodelovanje in na tem področju podpiramo komisijo, zato da bomo skupaj napredovali. Hvala. Hvala, gospa Lunaček. Zdaj pa je v imenu skupine ECR za dve minuti gospod Tenok. Kot kaže poročilo Kirilov, so države Južnega Kaukaza strateškega pomena za Evropsko unijo, če ni drugega že zaradi energetske varnosti in eh, tranzita preko te regije. Vendar pa nažalost ta regija ostala paralizirana zaradi zamrznjenih eh, sporov. Zadnji izmed teh je de facto okupacija Rusije v. Eh, Južni Oseti in Abhazi, kar je po našem mnenju gruzijsko ozemlje. Ne moramo se pretvarjati, da se to ni zgodilo. Z eh, našim partnerstvom moramo seveda se potruditi, da bomo nagradili prizadevanja eh, Gruzije, da uresniči svoje euroatlantska prizadevanja in naša skupina eh, podpira podpira liberalizacijo vizumskega režima, prostotrgovinski sporozum in tudi pridružitvene sporozume za vse države Južnega Kaukaza. Kot prijatelj Armenije me zelo veseli, da je končna različica poročila bolj uravnotežena kot začetna. Še vedno pa me skrbijo določeni elementi tega poročila, ki na vides eh, ugovarjajo oziroma eh, nasprotujejo eh, resoluciji Evropskega parlamenta o Gorskem Karabahu. Armenija si zelo prizadeva, da bi rešila ta dolgotrajni konflikt. Ravno tako si prizadeva za normalizacijo odnosov s Turčijo in tu je poteza, ki bi morala prispevati k stabilizaciji v tej regiji. Če se bo le, Turčija tudi enako konstruktivno odzvala brez postavljanja pogojev. Če bi odprli to mejo, ne bi eh, to samo uh, umaknilo embarga za Armenijo, ki traja že predolgo, ampak bi uh, prineslo tudi gospodarsko blaginjo v zelo revne regije v vzhodni Turčiji. Zato je tudi v interesu Turčije, da se tukaj stvari premaknejo. Ne vem, kako lahko Turčija utemeljuje stalno zaprtje te meje zaradi solidarnosti z bratsko eh, državo Azerbajdžanom. Uh, To je ravno tako, kot če bi Turčija eh, zaprla mejo eh, s Turčijo iz solidarnosti z grškimi ciprčani zaradi okupacije. Verjamemo v odprte meje in tu je predpogoj za mir in stabilnost na našem kontinentu in tudi na Južnem Kaukazu. Hvala, gospod Tenok. V imenu skupine EFD, gospod Provera. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Čestitam gospodu Kirilovu za odlično delo, ki ga je opravil na eh, tem področju, ki je zelo zahtevno in pa je tudi polno priložnosti, kar zadeva razmerje med eh, Evropsko unijo in Južnim Kaukazom. Evropska unija je oblikovala zanimiv načrt za vzhodno partnerstvo. Eh, kar pomeni, da bo napredek v interesu vseh držav, vendar pa je tu veliko ovir, ki jih je potrebno prem, premostiti. E, energetska varnost, e, zamrznjeni spori, napetost med Turčijo in Armenijo, razvoj naših eh, medsebojnih odnosov bo bistveno bolj učinkovit, če bomo vzpostavili atmosfero vzajemnega sodelovanja med Gruzijo, Armenijo in Azerbajdžano ob spoštovanju ozemeljske celovitosti. In če bomo delovali na podlagi resoluciji OZN, ki so podlaga za premagovanje sporov v tej regiji, eh, gre torej za politiko, ki priznava eh, nedotakljivost mednarodno priznanih meja. To so meje, ki jih ni mogoče spremenjati tudi ne z uporabo vojaške sile. Najlepša hvala. Zdaj pa gospod Stojanov. Najlepša hvala. Za začetek, eh, dame in gospodje, naj vas obvestim, da poročevalca eh, gospod Kirilov in gospod Kazak eh, sta člana stranke, ki v bolgarskem parlamentu vse čas glasuje proti priznavanju armenskega genocida. Zato je nenavadno, uh, Zato ni nenavadno, da uh, ima to poročilo določena navskrižna uh, stališča, kot naprimer, kar zadeva Gorski Karabah, kot je omenil gospod Tenok. Uh, to poročilo ni usklajeno z vodilnimi v skupini iz Minska, ravno tako ne spoštuje madridskih kriterijev, temveč od njih odstopa. To je torej moja konstruktivna politika kolegu Kirilovu, kajti mislim, da enostransko stališče v prid eni strani ne bo pomagalo pri reševanju konflikta. Potrebujemo prožen pristop, ki bo upošteval stališče vseh, kajti sicer teh sporov ne bomo nikdar lešili. Najlepša hvala gospodu Stojanovu. Sedaj pa prehajamo na druge govornike za minuto in pol. Gospod Winkler. Thank you. Thank you very much, uh, Chairman. Uh... Najlepša hvala, predsedujoči, kolegi in kolegice. Demokratizacija, dobro upravljanje, vladavina prava in spoštovanje človekovih pravic so e, temelji za prihodne odnose z Armenijo in Azerbajdžanom ter Gruzijo čezmejno sodelovanje v tej regiji bo izboljšalo tudi potencial za sodelovanje z Evropsko unijo. Nekaj elementov gospodarskega sodelovanja je zelo pomembnih. Predvsem je tu v prvi vrsti energetska varnost in energetsko sodelovanje. Sploh v kontekstu eh, pomembnih projektov, ki jih podpira tudi Evropska komisija, kot je naprimer projekt Nabuko. Kaspijsko morje in Črnomorska regija sta ključnega pomena za energetsko varnost Evrope in to je upoštevano tudi v naši strategiji za Južni Kaukaz. Tri elemente bi rad izpostavil na kratko. Najprej je tu eh, vključevanje lokalnih organov v čezmejno sodelovanje. Potrebujemo namreč njihov angažma. Potem je tu vprašanje pristopa Azerbajdžana k STO. Mislim, da bi morala komisija Azerbajdžanu ponuditi tehnično pomoč in vso pomoč, ki je potrebna za doseganje tega cilja. In pa še zadnja točka, tehnična ponoč. Eh, tu bi lahko poskrbeli tudi za mehanizme za pomoč bančnemu sektorju in finančnemu sektorju v tej regiji. Na ta način bi namreč tudi poslovno okolje postalo bolj privlačno. Najlepša hvala. Hvala, gospod Winkler. Za dve minuti dobi gospo, besedo gospod Severin. Gospod komisar, kolegi in kolegice. Eh, poročilo gospod gospoda Kirilova govori o tem, da Evropa potrebuje strategijo za Južni Kaukaz. In tudi sam mislim, da je ta strategija potrebna, vendar pa ta strategija mora imeti cilje in cilje predpostavljajo jasno geopolitično identiteto. Mi pa moramo svojo identiteto še izdelati. Kakšni so naši cilji na Južnem Kaukazu? Stabilnost, odprtost regije in interoperabilnost zakonodajna, demokratična, politična in tako dalje. Zavedati se moramo specifične narave te regije v vzhodnem partnerstvu in k tej specifiki tudi ustrezno pristopiti. Ravno tako se moramo zavedati specifike vsake posamezne države v tej regiji in se tega ustrezno lotiti. Ovrednotiti in priznati moramo vlogo Turčije v tej regiji in izkoristiti pogajanja z Turčijo za uh, okvir oblikovanja partnerstva med Evropsko unijo in Turčijo pri uh, soočanju z lokalnimi izzivi. Turčija bi z tega vidika lahko bila zelo koristna. Ravno tako se moramo zavedati, da je ta regija del našega skupnega sosedstva z Rusijo in da moramo najti nek način, kako Eh, v tej skupni soseščini najti skupne politike. Varnostna vprašanja in določena vprašanja povezana z energijo eh, bi lahko obravnavali v tristranskem formatu. Na ta način bi lahko eh, prispevali tudi k reševanju tako imenovanih zamrznjenih sporov. Spoz zavedati se moramo, da so ti spori samo del eh, celost, bolj celostnih in bolj globalnih težav. Zato bi tukaj morali razmisliti o eh, celotnem svežnju rešitev. Ravno tako pa moramo razle, razrešiti določene eh, dvoumnosti in eh, se zavedati, da eh, ozemeljske celovitosti in soverenosti ne moramo vedno eh, uveljavljati skupaj. Eh, Eh, kar zadeva varnost in sodelovanje na Južnem Kaukazu, to mora biti ne, nujno povezano z paktom stabilnosti za to regijo. Najlepša hvala, gospod Severin. Gospod Poreba ima besedo za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod komisar, kot stalni predstavnik. Eh, poročevalec za Armenijo, naj povdarim potrebo po tem, da sprejmemo celostno strategijo Evropske unije za to regijo. Uh, To vključuje tudi izgradnjo demokracije in svobode in tukaj moramo podpirati države v regiji in jih spodbujati, da sprejmejo reforme za eh, prosti trg. No, no, novi pridružitveni sporazumi morajo biti zato čim prej sprejeti in prepričan sem, da bodo ti sporazumi spodbudili države v regiji, da bodo sprejele druge demokratične spremembe. Naprimer, v Gruziji se je to izkazalo za zelo učinkovito. na uh, lestvici najbolj uh, poslovno prijaznih držav je eh, bila Gruzija uvrščena na uh, 11. mesto. Uh, pod Sakašviljem pa, pa je ta indeks padel za 50 odstotkov. Hvala, gospod Boreba. Minuta in pol, gospod posel. Gospod predsedujoči, 9. maja smo se tukaj v Strasboru sestali s predsednikom Busekom in eh, proslavljali 60. obletnico eh, Šumanove izjave. 60 tisoč ljudi se je udeležilo tega. In Južni Kaukas je sedaj pred naslednjo alternativo. Ali se bo z njimi dogodilo tako kot s eh, Balkanom pred Prvo svetovno vojno ali pa morda en dan po drugi svetovni vojni. To poročilo um, eh, Kirilov pravzaprav nakazuje bolj to slednjo varianto. To, kar potrebujemo, je tesnejše sodelovanje med tremi državami in uh, morda bi iz tega uh, lahko izločili nekateri Rusijo, ampak mislim, da to ni najboljša rešitev. Armenijo podpiram v prizadevanju, da se prizna genocid se strani Turkov, ampak Armenija bi bila bolj verodostovna, če bi svoje vojake dokončno umaknila iz Azerbajdžana. To, kar potrebujemo nujno, je eh, mirovna pobuda za zgornji, eh, Gorski Karabah in za Azerbajdžan. Stabilizacija Gruzije bi tukaj eh, bila eh, nujna. Kajti eh, Moskvi je v interesu, da eh, destabilizira to regijo. Torej, najbolj pomembno je mirovne pobude, potem razreševanje regionalnih konfliktov in vračilo tistih, ki so jih izgnali zaradi uh, vojaških spopadov. Ne moremo takšno politiko začetka 20. stoletja nadaljevati sedaj. Več dejavnosti moramo in bolj intenzivno razvijati. Hvala. Dve minuti, dajem sedaj besedo gospodu Paleckisu. Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Kolegu Kirilovu se zahvaljujem za zelo natančno pripravljeno poročilo v zvezi z to zelo zapleteno tematiko. Evropska unija zahteva od Azerbajdžana, Gruzije in Armenije, da naredijo vse, kar se da, da bi živele in razvijale odprte in demokratične državne skupnosti kjer bi eh, zagotavljali tudi spoštovanje pravic manjšin, pa tudi stališča in opozicije in pozicije. Seveda je težko govoriti o regionalnem sodelovanju, če vemo, da so vse države v Južnem Kaukazu sedaj vključene bodi si v stare ali nove konflikte. Zlasti, če uh, mislimo na celo vrsto težav, ki so jih podedovali. Uh, Evropska zgodovina, povojna zgodovina pa kaže, da je moč eh, narediti korak naprej, če se pogajamo, dogovarjamo in če ne gledamo samo v preteklost. Te države bodo dobile jasnejšo evropsko perspektivo, če bodo začele sodelovati s svojimi sosedi v regiji. To je seveda odvisno tudi od eh, ravnanja sosed. Evropska unija ima priložnost tukaj igrati bolj aktivno politično vlogo v Gorskem Karabahu. In sicer tako, da pri svojimi programi pomagamo pri integraciji tistih, ki so marginalizirani, ko gre za varovanje pravic žensk, spoštovanje človekovih pravic in tako naprej. Moramo vzpostaviti neposredne stike med našimi državljani, kot tudi z državljani iz Južnega Kaukaza. Tudi izmenjava med študenti in znanstveniki je nekaj, kar moramo povečati. Hvala. Hvala, gospod Paleckis. Besedo dajem sedaj gospodu Črneckemu za eno minuto. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, gre za zelo pomemben korak naprej, ki ga s tem poročilom opravlja Evropski parlament. S tem odpiramo vrata tistim državam in narodom, ki so jasno da evropejski, pa naj gre za gruzijske ali armenske državljane. Vendar ta korak nekoliko zamuja, bi rekel. Žal tega koraka nismo mogli narediti pred dvema letoma, preden je prišlo do vojaškega posredovanja Rusije v Gruziji. Ampak vseeno, to poročilo in naše delovanje je treba pozdraviti in upam, da bomo to, uh, ta okvir zapolnili z neko konkretno uh, vsebino, politično vsebino. Upam, da bo tudi Euronest v tem smislu eh, pomagal pri evropeizaciji vseh treh držav v tej regiji. Ob koncu bi želel nekaj tudi zelo jasno in glasno povedati v zvezi z demokratizacijo velike sosede, Rusije. Tudi o tem je treba morda kaj kritičnega reči. Hvala minuto in pol. Dajem sedaj besedo gospodu Liseku. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar, poslanke in poslanci. Armenija, Azerbejdžan in Gruzija so brez dvoma evropske države in nobenega dvoma ni o tem, da so to evropski narodi, eh, so članice Sveta Evrope, in sodelujejo v delovanju cele vrste mednarodnih eh, projektov za sodelovanje, med drugim tudi z državami članicami Evropske unije. Evropska unija mora priznati pravico vsaki državi in vsakemu narodu do samoodločbe, da oblikuje svojo lastno prihodnost. Ne smemo se tukaj oprijemati neke arhajične definicije eh, območij vpliva ko gre za ozemelsko integriteto Gruzije, mislim, da je tukaj zelo dobro, da Evropska unija eh, podpira to ozemelsko celovitost države. Evropska unija je garantor oziroma garant uh, svobode v celi vrsti evropskih regij. Žal pa nekateri dogovori in dogodki iz septembra 2008 še niso bili uresničeni. Res je, pogovori so se v Ženevi začeli, ampak bila, v bilateralnih pogovorih, ki jih ima EU za Rusijo, je treba opozoriti na še neizvršene dožnosti. Drugo področje je vizumski režim. Strinjam se s komisarko Malmström, ki pravi, da je treba olajšati izdajanje eh, vizumov in na ta način omogočiti ljudem, da se več srečujejo. To bi vsem trem državam v veliki meri pomagalo. Hvala. Gospod Kutaš ima sedaj besedo. Eno minuto. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Glede na geopolitični položaj v Armeniji, Azerbajdžanu in v Gruziji, ko gre za odnose z EU, Turčijo, Rusijo in Iran, je treba povdariti zelo velik pomen Južnega Kaukaza, vendar tukaj je treba zagotoviti gospodarsko rast in spoštovanje človekovih pravic. Gospodarska rast pa je seveda predpogoj. V ta namen moramo eh, skleniti prosto trgovinske sporazume s tremi državami. Na ta način bomo ustvarili nova delovna mesta, spodbudili neposredne naložbe in eh, odpravili morda nekatera žarišča eh, zaskrbljenosti v Južnem Kaukazu. Pogajanja je treba dokončati v zvezi s projektom Nabuko, treba pa je podpreti tudi energetske projekte, ki se nanašajo na učinkovitost izrabe energije in alternativne vire energije. Hvala, gospod Kutas. Eno minuto dajem besedo gospodu Kovalu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Najlepsza hvala, gospod predsedujoči. Gruzija in Armenija, tudi po mnenju avtorjev tega poročila, učinkovito izvajata sosedsko politiko z Evropsko unijo. To je nekaj, kar bi morali upoštevati in vedno bi se morali zavedati specifičnosti vsake države v tej regiji upoštevati je to treba pri prevozu, pri kulturi, pri družbenem razvoju in tako naprej. Predsedujoči, ko govorimo o tej regiji, govorimo tudi o zamrznjenih konfliktih, o etničnih problemih in to je seveda a, pomembna tema, o kateri je treba odkrito in odprto govoriti. Če pa se hočemo odzvati na probleme v tej regiji, moramo podpreti procese modernizacije v njej, tako da ti konflikti ne bodo v prihodnosti igrali več tako pomembne vloge. Videti je, da dosti krat pozabljamo na dejstvo, da smo v Gruziji priča prednedavnim šele konca neke državljanske vojne in uh, zato jo je treba še zlasti podpreti v naporih za modernizacijo. Vse te tri države so države, ki se hitro gospodarsko razvijajo, vendar jim je potrebno še pomagati naprej. Hvala lepa, gospod Koval, sedaj pa minuta in pol dajem besedo gospodu Kovačev. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Eh, podpiram poročilo gospoda Kirilova, ki povdarja, kako pomembna je vloga Evropske unije v tej regiji. Razvoj Južnega Kaukaza bo seveda pospešil tudi sodelovanje za regijo okoli Črnega morja in žal Evropska unija še nima prave strategije za črnomorsko območje. Zaskrbljeni moramo biti zaradi upočasnitve procos, procesa ratifikacije protokolov, ki so jih eh, lani novembra oziroma oktobra sta jih podpisali Armenija in eh, Turčija. To je obžalovanje vredno zato, ker ovira razvoj eh, narodov v teh državah. Ko gre za vzpostavitev diplomatskih Eh, odnosov. Mislim, da je zelo pomembno sodelovati z skupino iz Minska. Evropska unija bi morala bolj aktivno vlogo igrati v razreševanju problemov v zvezi z Gorskim Karabahom. Govorili smo o Balkanu, tu imamo svoje izkušnje, svoje izkušnje imamo tudi v zvezi z Gruzijo, zato je pomembno, da igramo bolj aktivno vlogo v tej regiji. Eh, razvijajoči se Južni Kaukas je v našem interesu in mislim, da moramo prevzeti svojo odgovornost za to. Lizbonska pogodba nam daje sedaj možnost, da postanemo bolj uh, globalni akter in uh, morda bi morala Evropska unija postati tudi uh, članica skupine iz Minska, ne pa da posamezne države članice to delajo. Osem ljudi se je javilo za razpravo v okviru Catch the Eye postopka, vendar ne vem, če bo šlo. Samo šestim bom dal besedo. Dziękuję, pani Hvala, gospod predsedujoči, da ste mi dali besedo. Poročilo o, za Južni Kaukas je dobro poročilo. Naj poudarim, da jasno o, začrtuje vlogo Evropske unije kot posredovalca, pos, pospeševalca vrednot in zlasti uh, sodelovanja med državami v tej regiji. In to je tisto, kar je zlasti treba pos, povdariti. Celo vrsto je še problemov, ki se jih je treba lotiti kljub temu, zlasti, ko gre za ozemelsko celovitost e, držav v tej regiji. Ampak te države morajo e, biti tudi. Uh, predmet eh, naše pomoči, gospodarske in tudi drugačne. Glavno odprte vprašanja se nanašajo tudi na problem beguncev. Gospod Poselt je o tem že govoril malo prej. Mislim, da bi bilo obžalovanja vredno, če tega problema ne bi mogli čim prej rešiti. Pomembno je omeniti še nekaj. To poročilo ne govori o konvenciji, mednarodni konvenciji za varstvo manjšin, pa bi to menda bilo treba reči. Hvala. Hvala, gospod Gžib. Sedaj pa gospod Pasku. Danes razpravljamo o zelo pomembnem in dobro napisanem poročilu o pomembnem območju, ki je blizu Evropski uniji. Južni Kaukaz eh, zahteva našo varnostno strategijo, gre za strategijo, ki je dobra, ki je locirana na območju, ki je pomembno za naše eh, dobave nafte in plina. In zaradi tega moramo biti odločeni, da bomo delovali. Vendar ravno zaradi tega, ker je to strateško in energetsko pomembno območje, je ta regija uh, predmet cele vrste sporov med mednarodnimi vplivnimi silami. Zaradi tega so bodi si zamrnjeni, nekateri konflikti včasih zamrznjeni, ponovno odmrznjeni in tako naprej. Vendar potencial Južnega Kaukaza je tako velik, da mu, mor, da mu moramo poka, pomagati pri razvoju, če tudi bodo zaradi tega nekateri nezadovoljni. In če hočemo Južnemu Kaukazu pomagati, potrebujemo evropsko strategijo. Hvala, gospod Paskov. Gospod Watson, sedaj. Hvala, gospod predsedujoči. Gospod predsedujoči, čestitam gospodoma Kirilovo in Kazaku za delo, ki ste ga upravila. Če bi gledali uh, naše odnose samo sa stališča potrebe Evropske unije po nafti in plinu, potem bi seveda uh, napravili medvedje uslugo temu uh, uh, območju. Uh, mir, eh, demokratizacijo, gospodarski razvoj potrebuje Južni Kavkaz. Zato se moramo povezati z NATO, zato da bomo strateške cilje uresničili tudi v sodelovanju z Turčijo in Rusijo. Treba je maksimirati vse sporazume, ki jih imamo in moramo eh, podati prijateljsko roko narodom iz teh eh, držav s pomočjo različnih sporazumov, kar zadeva olajšavo izdaje vizumov in podobnih. Gospod eh, Janukovič in vsi ostali govorijo o Moldovi in vidimo, da smo tukaj z diplomatskimi eh, gestami že marsikaj naredili. In komisarju Fileju lahko samo čestitam s pričo sedanjega razvoja sosedske politike. Mislim, da je tudi naša eh, zunanja in varnostna politika tista, ki jo moramo bolj upoštevati pri vseh naših odnosih z območjem okoli Črnega morja. Hvala, gospod Watson. Sedaj pa gospod Preda. Mulțumesc mult, domnule președinte, domnule comisar. Najlepša hvala, gospod predsedujoči komisar. Čestitam gospodu Kirilovu k temu poročilu in se mu zahvaljujem za sodelovanje pri pripravi tega poročila. O dveh stvarih bi sedaj želel govoriti. Prvič, demokratizacija. Gospod Poselt, je pred nedavnim povdaril, da morajo države v tej regiji sodelovati med seboj. Te države lahko sodelujejo med seboj, če bodo Azerbejdžan, Gruzija in Armenija države, v katerih bo uh, vladala vladavina prava. Če se bo in ko se bo to zgodilo, potem bomo v Evropski uniji lahko marsikaj naredili tudi v njihov korist. Drugo področje je energetika. Azerbajdžan in Gruzija sta pomembni tranzitni državi za energijo eh, v Evropsko unijo. Dobro je, da tudi se Armenija vključi v vse te energetske projekte in tudi v projekte, ki se nanašajo na transportne poti. Tukaj pa je pomembna beseda transparentnost, preglednost vseh teh projektov in tega sodelovanja. Hvala. Hvala. Sedaj dajem besedo gospodu Mölcerju. Hvala, gospod predsedujoči. Če govorimo o manjši odvisnosti ener, eh, Evropske unije, ko gre za ruske energetske vire, potem je treba seveda Južni Kaukaz demokratizirati. Južni Kaukaz je ključnega pomena ne samo za trgovino, za nafto in plinom, temveč je tudi pred eh, območje, kjer prihaja do kolizi med interesi Rusije in Zahodne Evrope treba je čim prej skleniti eh, dogovor o stabilizaciji in sodelovanju. Vendar eh, ne smemo pustiti Turčiji, da se bo tukaj preveč umešavala, sicer bo prišlo do novih konfliktov. Ankara nam je v primeru Cipra pokažala, pokazala, da ne dela v rokavicah z nami in z tistimi, ki, ki eh, se izoprstavljajo. Projekt Nabuko je tukaj zelo pomemben in mislim, da Če bomo s temi projekti uspeli, potem ne bo Južni Kaukaz postal uh, eh, neka vrste lahek plen v rokah uh, Kitajske. Hvala, gospod Mölcer. Sedaj pa gospod Paska. Važeni pan predseda, važeni pan komisar. Spoštovani gospod predsedejoči, gospod komisar. Predstavniki Armenije so me včeraj opozorili, da ko gre za poročilo o nujnosti Evropske strategije za Južni Kaukaz, da je tukaj nekaj formulacij o Gorskem Karabahu, ki niso v skladu z nekaterimi mednarodnimi izjavami ministrov za zunanje zadeve Evropske unije, OVSE in tako naprej. Torej, gre za formulacije, pravijo, da gre tu ki pravijo, da so v neskladu z nekaterimi eh, resolucijami držav članic OVSE. Eh, če hočemo resnično prispevati k miroljubni rešitvi eh, konfliktov, je treba biti bolj previden, tudi po mojem mnenju, pri nekaterih formulacijah. Tukaj je treba ali izključiti te sporne določbe iz poročila ali pa o, kasneje glasovati, ne e, danes e, o tem poročilu, tako da bodo armenski prijatelji lahko svoje stališče bolje pojasnili. Hvala, gospod Paska, sedaj pa gospod komisar. Much, Mr... Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Pravzaprav je zadnji govornik gospod Paška had a very important point. Uh, Tiho, prosím, pravi gospod predsedujoči. Torej, gospod Paška je podal zelo pomembno pripombo. Naj podam pa še nekaj pripomb sam. Prvič, mislim, da imamo strategijo. In strategija je, da prek vzhodnega partnerstva te tri države približamo EU. Pravijo, da kolikor se le da blizu. Drugič, Mislim, da imamo instrumente za to. Gre za asociacijske sporazume, sporazume o gospodarskem sodelovanju, mobilnost in vizno vprašanje je pomembno, ne na zadnje, pa tudi drugačna EU. Evropska unija, ki bi lahko združevala skupnostni pristop s pristopom skupne zunanje in varnostne politike. In še tretja pripomba. Veselim se razprav s poslanci Evropskega parlamenta o svežnju sosedske politike. Tam bi se lahko pogovarjali tudi o vprašanju, ali je koncept, kolikor se le da blizu Evropski uniji, nekaj, kar bi morali tudi institucionalno opredeliti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa še poročevalec. Gospod Krilo, prosim. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Še enkrat najlepša hvala za pripombe in za plodno sodelovanje v celotnem postopku. Hvala lepa za vse komentarje in za pripombe na svoje poročilo. Rad bi se zahvalil gospodu Kazaku za konstruktivne zamisli, ki so bile predstavljene v odboru in rad bi izpostavil tudi odbor ITRE, Zelo veliko je bilo tudi dobrih pripomb in so vključeno v poročilo. Prav tako se zahvaljujem sekretarjatu AFETA in veliko drugim organizacijam in sodelujočim, ki so podali tudi zelo dragocene prispevke in podporo. Naj povem še nekaj. Enaka načela bi morali uveljavljati posod. Nekateri so kritizirali. Vedeti moramo, da nas parlament definitivno ne bi podprl, če bi govorili o samo odločbi in teritorijalni neodvisnosti za Gruzijo. Vedeti moramo, da moramo poštevati enaka načela za vse. Tako bomo spostavili dobro sodelovanje. Upam, da bosta svet in komisija sprejela priporočila Evropskega parlamenta pri tej obsežni strategiji EU za Južni Kaukaz. Seveda bi rad izpostavil tudi, da je komisar Füle nedavno obiskal to regijo. To je bilo zelo aktualno. Lady Ashton naj tudi stori podobno in eh, naj poskuša preventivno delovati na tem področju. Podpiramo odločitev prejšnjega tedna sveta, da bi se začela pogajanja o prihodnih sporozumih s temi tremi državami. In mislim, da moramo nadgraditi naše pogodbene odnose s temi tremi državami. Čas je pravi, da skušamo preven, preventivno delovati, da ne bi prihajalo do nadaljnih spopadov. Sicer bomo znova morali posredovati, ko bo prepozno. Ne smemo čakati, da bi se to zgodilo. Če smo se kaj naučili, je v Evropski uniji lekcija integracije. To je edini način, da se spravimo s preteklostjo in investiramo v boljšo prihodnost. Hvala lepa. Hvala lepa. še sporočilo, potem pa bomo glasovali.